da bomo počasi začeli sejo. Imam nekaj sporočil in to bo eh, malo trajalo. Eh, in potem 10.15 se bo začelo glasovanje, sedaj najprej o dnevnem redu. Eh, dodali bomo peto točko in sicer poročilo o medinstitucionalnih pogajanjih in sicer o popsih, to so obstojna organska onasnaževala, ta trialog je potekal v torek. To je torej predlagana sprememba dnevnega reda, nihče temu ne sprotuje, zato je dnevni red spremenjen. Med dokumenti ste našli tudi poročilo o obisku delegacije NV na vrhu, svetovnem vrhu o podnebnih e, ukrepih. E, to je bilo od 12. do 14. septembra v San Francisco. Organiziral je to guverner Kalifornije Jerry Brown in sicer, da bi e, spodbudili um, in okrepili globalna, nacionalna in podnacionalna zaveza eh, glede na uh, um, konferenco v Katowicach. Um, seja odbora INVI 10. januarja je odpovedana, bo pa izredna seja agri, skupaj z odbori Agri in ITRE in sicer o gozdovih, e, sodeloval bo komisar Hogan in to bo v Strasburu v ponedeljek 14. januarja ob 19. uri. Danes se tolmači v 20 jezikov in uh, ta seja se prenaša prenaša tudi po spletu. Razen tega imate med dokumenti tudi zapisnik seje. 25. oktobra. Če nima nihče pripomp do konca te seje, je ta zapisnik sprejet. Sedaj pa poročanje o medinstitucionalnih pogajanjih. Imam štiri zadeve, ki vam jih moram sporočiti. In sicer prvič gre za eh, označevanje žganih pijač. Tretji neformalni trialog je potekal 27. novembra. Torej po, lahko vam povem, da smo po opravljenem delu dosegli začasni politični dogovor o vseh političnih vprašanjih v zvezi s tem navedenim predlogom. Razprava se je osredotočala na tri svežnja, ki so trenutno pred nami na mizi in dosegli smo začasen dogovor, da se bo 22. Eh, januarja o tem glasovalo na seji odbora. Torej, naš odbor bo glasoval 22. januarja. 10. decembra pa bo poseben odbor o kmetijstvu govoril, um, um, glasoval o tem. Um, gre predvsem tudi za tehnične ovire za trgovino v okviru STO-ja in predviden je dvomesečno obdobje za pregled in sedaj dosije o plastiki. Imeli smo drugi trialog 28. novembra. Začasni dogovor je bil sprejet o različnih. Uh, Eh, temah, eh, o členih 1 in 10, pa tudi o številnih eh, definicijah. Predsedstvo je poudarilo, um, da um, um, um, je pripravljeno predvsem se približati parlamentu pri filterjih, tobačnih filterjih, pri um, reciklaži um, plastenk eh, pri ribolovnem orodju in tako naprej. Gre pa seveda tudi še za ukrepe za zmanjšanje potrošnje. Velik napredek je bil naredjen pri. Eh, tržnih restrikcijah in pri prilogi B, kjer gre za razširitev proizvodov, eh, ki naj bi jih prepovedali in ki, dogovorili so se eh, o e, naslednjih možnih kompromisih in sicer, da se dodajo okso razgradljivi produkti na seznam prepovedanih e, izdelkov in da se doda tudi prepoved 100 e, odstotno plastičnih posod in sicer, da bi tako vsega um, ohranili ambicijo tega besedila. In potem uh, gre tudi za vozila in um, emisijske um, rezultate eh, pri vozilih. Imeli smo tretji trialog oziroma ja, tretji dialog 4. decembra, to je bilo v torek. Um, nekatere teme smo zaključili, kot naprimer VLTP, potem uh, označevanje vozil in eh, lahkih tovornih vozil, potem eh, cilji uredbe v skladu s prvim členom, potem področje uporabe, potem eh, nišne izjeme, eh, Um, tor, oziroma razširitev eh, teh izjem do leta 2028, podaljšanje do 2028. Imeli smo kompromisne predloge in tudi eh, druge predloge, kar zadeva mirjenje potrošnje goriva in tako naprej. Potem sk, um, analiza življenjskega cikla eh, in tudi ekoinovacije. To so teme, o katerih se je razpravljalo, vendar ni bil dosežen noben dogovor. Eh, o kar zadeva cilje eh, in kar zadeva vozila z nizkimi ali brez emisij oziroma ustrizne spobude, oba zakonodajalca sta še zelo daleč narazen in ker se svet sploh ni premaknil, po čakamo sedaj na sestanek v petek in v ponedeljek bo verjetno v Strasburu potekal nov trialog, verjetno se bo začel ta trialog ob devetih zvečer in zadnja področje, o katerih bom poročala, so opsi in sicer so to obstajna organska onasnaževala. Prvi neformalni trialog je prav tako potekal 4. decembra. Um, obravnavali smo besedilo, pri čemer smo se dogovorili za nekatere politične točke, kot naprimer za nove naloge IKA. Vendar glavna politična vprašanja, ko gre za um, spremembo prilog, kjer eh, svet eh, predlaga, da se delegirani akti zamenjajo z rednim zakonodajnim postopkom eh, v zvezi s prilogami 1 in 2 in tudi črtanje omejitev koncentracije v prilogi 4 in 5, o tem se nismo mogli dogovoriti. In sicer pogajalska ekipa parlamenta je izrazila nezadovoljstvo s pristopom sveta, iz eh, političnih, institucionalnih in tudi zakonodajnih razlogov. Tudi komisija je izrazila zaskrbljenost in nasplošno podprla stališče parlamenta um, glede tega. Zato je pogajalska ekipa uh, Eh, izrazila pripravljenost za drugi eh, trialog 18. decembra, ki bi lahko bil mogoče tudi zadnji in sicer, če bo svet eh, pokazal pripravljenost, da revidira mandat. Um, um, Razen tega smo nekatere elemente prenesli tudi na tehnično raven. To so bila torej sporočila, sedaj pa lahko začnemo z elektronskim glasovanjem. Eh, upam, da ste pripravili eh, elektronske oziroma glasovalne karte in začeli bomo z glasovanjem um, osnutka mnenja. Poročilo o izvajanju um, o zaščiti živali med prevozom znotraj in zunaj Evropske unije. Pr predlog spremembe ena. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Javor. Gospod Javor, a bi lahko prišli, prosim, sem? Ker nekako <clears throat> sem malo zmedena, če sedite tam spredaj. Hvala lepa. Ne, pravzaprav sem ga po rangu povišala. <laughs> Kompromis ena, kdo je za, eh, proti vzdržani sprijeto. Eh, predlog spremembe 13, kdo je za, proti vzdržani sprijeto. 15 za, proti vzdržani sprijeto. To bomo preverili 15. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 16 za, proti vzdržani sprejeto. 20 za, proti vzdržani zavrnjeno. 22 za, proti vzdržani zavrnjeno proti, vzdržani sprejeto. 23 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 24 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 25 za, proti, vzdržani. To bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 26 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 32 za, proti, vzdržani, sprijeto. Kompromis 2 za, proti, vzdržani, sprijeto. 47 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 52 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Dobro, bomo elektronsko preverili. Glasujemo. Mm. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 53 za, proti, vzdržani sprijeto 54 za proti vzdržani sprejeto. Kompromis 3 za, proti vzdržani sprejeto. 64 za, proti vzdržani zavrnjeno. 66 za, oziroma 64 bomo elektronsko preverili, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 66 za. za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 4 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 5 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 6 za, proti, vzdržani, sprejeto. 91 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 11 za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 proti vzdržani sprejeto. 127 za, proti vzdržani. No, niste jasno pokazali, kako ste glasovali, zato bomo glasovali elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. glasovalna kartica prihaja. Jaz sem za. To je vsekakor sprejeto. 130 za, proti vzdržani sprejeto. 132 za, proti vzdržani zavrnjeno. Kompromis 12 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 10 za, proti vzdržani sprejeto. 140 za, proti vzdržani sprejeto vzdržani, to bomo preverili. Closed. Konec glasovanja. To je sprejeto. 141 za, proti, vzdržani, zabrnjeno. 142 za, proti, vzdržani, zabrnjeno. 143 za, proti, vzdržani, zabrnjeno proti vzdržani sprejeto. 144 za proti vzdržani. To bomo preverili. <laughs> Closed. It is adopted. Uh... Ja.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 54 za, proti vzdržani sprejeto, 156 za, pro, proti vzdržani zeleni sprejeto, 157 za, proti vzdržani zavrnjeno, 159 za, proti vzdržani sprejeto. In sedaj še elektronsko glasovanje končno glasovanje. Glasujemo. E, konec glasovanja in to je sprejeto. Now we are voting on. Sedaj pa glasujemo o osnutku poročila o spostavitvi programa za enotni trg za konkurenčnost podjetij, vključno z malimi in srednjimi podjetji in evropsko statistiko. Predlog spremembe 4 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 3 za, proti, vzdržani, sprejeto. 81 za, proti vzdržani zavrnjeno 83 za, proti vzdržani zavrnjeno 82 za, proti vzdržani zavrnjeno 84 za, to je torej glasovanje v bloku za, proti vzdržani sprejeto. 85 za, proti vzdržani sprejeto, 87 za, proti vzdržani. To bomo preverili. Konec glasovanja. Sprejeto.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 konec glasovanja. Sprejeto. 93 za, proti, vzdržani. AFDD e bomo preverili elektronsko 93. Konec glasovanja. Sprejeto. 94 za, proti, vzdržani vzdržani sprejeto 95 za, proti vzdržani sprejeto 96 za, proti vzdržani sprejeto 97 za, proti vzdržani. Alde je cela skupina za, potem je to sprejeto. 98 za, proti, vzdržani zabrnjeno. 99 za, proti, vzdržani sprejeto. 101 za proti vzdržani. To bomo preverili. 101. Konec glasovanja. Sprejeto. 9 za proti vzdržani vzdržani zavrnjeno 102 za, proti vzdržani, to bomo preverili. Konec glasovanja, sprejeto. Deset za, proti vzdržani, sprejeto. Po delih je prej 103 prvi del, kdo je za, proti vzdržani vzdržani sprejeto, drugi del za, proti vzdržani. Ali da je proti ali za? Potem bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 11 za, proti Stršani sprejeto, 104 za, proti, stršani sprejeto, 12 za, proti, stršani zavrnjeno, 13 za, proti, stršani zavrnjeno, 14 za, proti, stršani zavrnjeno, 15 za, proti, stršani sprejeto, 16 za, proti, stršani zavrnjeno. Preverili bomo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 17 proti vzdržani, zavrnjeno 18 proti vzdržani, zavrnjeno 19 proti vzdržani, zavrnjeno 19 po delih 20, eh, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, preverili bomo. Konec glasovanja sprejeto. 21, ne, 21 ne glasujemo, kompromis ena, kdo je za, proti, vzdržani, preverili bomo. EKR? Sprejeto. Preverimo, preverimo. Konec glasovanja. Sprejeto. 24 za, proti vzdržani, zavrnjeno 25 za, proti vzdržani, zavrnjeno 26 za, proti vzdržani, zavrnjeno 27 za, proti vzdržani, zavrnjeno 27 za, vzdržani zavrnjeno. 28 za, proti vzdržani zavrnjeno, 29 za, proti vzdržani zavrnjeno, 30, 31 za, proti vzdržani sprejeto, 32 za, proti vzdržani zavrnjeno, 33 ne, 34 za, proti vzdržani zavrnjeno, 35 za, proti vzdržani zavrnjeno, 36 za, proti vzdržani zavrnjeno. nisem videla rok. 36 za, proti vzdržani sprejeto, 37 za, proti vzdržani zavrnjeno, 39 za, proti vzdržani sprejeto, 41 za, proti vzdržani zavrnjeno, 43 za, proti vzdržani zavrnjeno, 47 za, proti vzdržani zavrnjeno, 50 za, proti vzdržani zavrnjeno, vzdržan ni sprejeto. 54 za, proti, vzdržan ni sprejeto, 55 za, proti, vzdržan ni zavrnjeno. Kompromis 2 za, proti, vzdržan ni sprejeto, 59 za, proti, vzdržan ni zavrnjeno. 60 za, proti, vzdržan ni sprejeto, 3 za, proti, vzdržan ni sprejeto v delih je pri 61 prvi del za, proti vzdržani sprejeto, drugi del za, proti vzdržani, preverili bomo. Konec glasovanja. Sprejeto. 62 za, proti vzdržani, zavrnjeno, 63 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 66 za, proti vzdržani zavrnjeno, 67 za, proti vzdržani sprejeto, 68 za, proti vzdržani sprejeto. Končno elektronsko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja in sprejeto. Sedaj bomo glasovali o predlogu resolucije o Evropskem letu eh, bolj zelenih mest. Kompromis 9 za, proti, vzdržani, sprejeto. 65 za, proti, vzdržani, sprejeto. 66 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 67 za, proti, vzdržani, sprejeto. 68 za, proti vzdržani sprejeto, 69 za, proti vzdržani zavrnjeno. 71 za, proti vzdržani zeleni. Ste za? Preverili bomo. 71. Konec glasovanja. Sprejeto. 76 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 74 za, proti, vzdržani, sprejeto. 75 za, proti, vzdržani, sprejeto. 80 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 77 za, proti, vzdržani, sprejeto. 78 za proti vzdržani sprejeto, 79 za proti vzdržani sprejeto, 81 za proti vzdržani sprejeto, 82 za proti. Preverili bomo. Konec glasovanja. Sprejeto. 83 za proti vstršani sprejeto, 84 za, proti vstršani zavarnjeno, 85 za, proti vstršani sprejeto, 86 za, proti vstršani sprejeto, 87 za, proti vstršani sprejeto, 88 za, proti vstršani sprejeto, 89 za, proti vstršani sprejeto, 90 za, proti. Vstršani sprejeto, 91 za, proti vzdržani zavrnjeno, 92 za, proti vzdržani sprejeto, 93 za, proti vzdržani sprejeto, kompromis 10 za, proti vzdržani sprejeto, 98 za, proti vzdržani sprejeto, 2 za, proti vzdržani zavrnjeno, kompromis 1 za, proti vzdržani sprejeto vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 7 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 8 za, proti, vzdržani sprejeto. 9 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Kompromis 2 za, proti, vzdržani sprejeto. 17 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 18 za, proti, stršani zavrnjeno. 20 in 1 za, proti, stršani zavrnjeno. Kompromis 3 za, proti, stršani, preverili bomo. Konec glasovanja. In sprejeto. Kompromis 4 za proti, vzdržani sprejeto, kompromis 5 za, proti, vzdržani sprejeto. 28 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 31 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 29 za, proti, vzdržani sprejeto. Sedaj samo glasujemo o dodatku pri 30 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 32 za, proti vzdržani. S in D ste proti, ste za. Sprejeto. Kompromis 6 za, proti vzdržani, sprejeto. Kompromis 7 za, proti vzdržani, sprejeto. 41 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 44 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 42 za, proti, vzdržani sprejeto, 43 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 45 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 46 za, proti, vzdržani sprejeto, 67 za, proti vzdržani sprejeto, 48 za, proti vzdržani zavrnjeno, 49 za, proti preverili bomo. Konec glasovanja. Sprejeto. 50 za proti, ostršani. Preverili bomo. Now the Greens are confusing me. <laughs> And the Liberals, maybe. You're confusing each other. The vote is closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 51 za, proti, stršani, zavrnjeno. 52 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 8 za, proti, vzdržani, sprejeto. 58 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Potem imamo ustni predlog spremembe v zvezi s 56. Ali ima kdo kaj proti temu ustnemu predlogu spremembe? Ne. Potem glasujemo o 56 z ustnim predlogom spremembe. Kdo je za? Proti? Zdržani sprejeto. 57. 59. Ne, 57. Kdo je za? Proti, stržani, sprejeto. 59 za, proti, stržani, sprejeto. 60 eh, za, proti, preverili bomo. Konec glasovanja in zavrnjeno. In sedaj pa končno elektronsko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja in sprejeto. In s tem smo zaključili glasovanje. Nimamo ničesar več. Dobro. Sedaj se vračamo k razpravi, vendar. Eh, dajem vam dve minuti, da se odločite, ali boste ostali ali odšli. Okay, if you want to take your seats, the ones uh, who are going to stay. No. Če ostajate tukaj, se usedite, eh, če pa ne, eh, nadaljujte razprave zunaj, če se le da. Hvala lepa, gospe in gospodje. Okay, let's get quiet. Now, um, establishing rules on support for pravila za podporo uh, strateškim načrtom, ki jih pripravijo države članice v okviru SKP-ja. To so tako imenovani strateški načrti SKP. Poročevalec je Lavija. Um, beseda je vaša. 1. junija je Evropska komisija predstavila predlog za uredbo o strateških načrtih skupne kmetijske politike In sicer gre za povezovanje dveh stebrov v en instrument. Ta predlog komisije uvaja nov model, ki temelji na novih ciljih in povdarja predvsem eh, okoljsko politiko in podnebne spremembe. Novi cilji eh, in sicer so tri posvečeni eh, um, specifičnim področjem, s katerimi se ukvarja naš odbor. Torej, gre za blažitev podnebnih sprememb, gre za spodbojanje trajnostnega razvoja in za um, učinkovito upravljanje naravnih virov. Potem gre za biotsko raznovrstnost in za bioekonomijo. In treba je tudi izboljšati odgovor uh, evropskega kmetijstva, uh, kar zadeva varno, zdravo prehrano in kar zadeva um, dobro dobrobit živali. Tako kot vsi veste, Eh, je pri tem, eh, smo pri tem dosjeju prosili konferenco predsednikov za to, da bi bili pridruženi odbor in sicer po 54. členu poslovnika. Imamo eh, torej skupno pristojnost pri nekaterih členih in na to sem se osredotočil in zato vas prosim, da tudi vašo pozornost posvetite temu, kaj ti gre za tiste točke, ki so v naši pristojnosti. Priden um, grem v, na vsebino. Nekaj o 54. členu. 54. člen nam daje deljeno pristojnost, ampak odbor Agri nam tega ni um, odobril. Um, um, bili smo povabljeni smo no, bili povabljeni na eh, delovno, na delavnico in na javno predstavitev od, odbora Agri in tudi ne vemo, kakšna je časovnica v odboru Agri. In sicer smo dobili eh, informacije šele potem, ko so oni sprejeli ustrezne sklepe in to želim povdariti. In po srečanju s koordinatorjev smo pisali, predsedniku odbora Agri in tudi konferenci predsednikov, da eh, eh, objasnimo vse to. In sedaj nekaj o vsebini v tej, tem zakonodajnem obdobju eh, so bile izvedene spremembe obstoječe zakonodaje in predvsem eh, uredbo omnibus. Eh, tu je prišlo do nekaterih sprememb. Po mojem mnenju gre za izboljšavo zakonodaje. In pred kratkim je to začelo veljati. Skupna kmetijska politika je ena od zgodovinskih eh, temeljnih politik Evropske unije in dolgo časa je to bila edina prava skupna evropska politika. In ravno tako jasno je, tako kot smo na plenarnem zasedanju že sprejeli sklep, eh, eh, je treba zagotoviti ustrezna sredstva za skupno kmetijsko politiko, tako da bomo ohranili ta skup značaj skupni značaj. Torej, skupna kmetijska politika mora ohraniti ustrezen proračun v naslednjem večletnem finančnem okviru in ne sme priti do predlaganih rezov, kajti to bi eh, oslabilo politiko. In razen tega želim nekaj povedati tudi o novem predlogu komisije, kar zadeva splošno eh, strukturo, arhitekturo. Jaz sem vedno rekel, da je skupna kmetijska politika, um, um, da mora ohraniti značaj skupne politike. Um, Ni mi všeč delitev kmetijske politike na 27 držav članic. Sicer se strinjam z načelom subsidijarnosti, ampak če ne bomo ohranili uh, značaja skupne politike bomo imeli 27 različnih kmetijskih politik in s tem bomo izgubili ta značaj skupne politike. Na drugi strani pa seveda razumem, da v svetu um, um, Um, torej, um, ministri, ki na osnovi načela subsidiarnosti lahko uh, avtonomno uh, upravljajo sredstvi, se mogoče ne stinja, stinja, strinjajo s tem. Ampak mi smo se odločili, da um, bomo ostali pri tem, da pristop skupne kmetijske politike in sedaj nekaj o predlogih. Moji predlogi so seveda povezane z 52 predlogi sprememb, ki sem jih predstavil in to se nanaša na okoljske vidike. Nisem v tem poročilu se ne ukvarjam splošno tematiko, um, v sodelovanju z drugi kolegi v odboru Agri sem seveda pripravil predloge tudi v tem kontekstu, ampak teh 52 predlogov sprememb se nanašajo na člene, ki so v skupni pristojnosti in predvsem gre za spremembo ubeseditve dveh ciljev, da bi to bilo bolj koherentno z vladajočo z obstoječo jo obstoječo okoljsko politiko. Torej, gre za arhitekturo, za nov model zagotavljanja učinkovitosti, ki temelji na strateških načrtih držav članic. In tam sem um, nekaj povedal tudi o pogojevanju in ekoskemah. Seveda, pozdravljam nov okrepljen sistem pogojevanja in tudi obvezne ekosheme, tudi za kmetovalce, eh, eh, pri čemer bi eh, kmetovalci dobivali više nagrade, ki neposredno prispevajo k varstvu narave in okolja. Ampak mislim, da nov predlog prepušča veliko diskrecijskega prostora državam članicam, predvsem tudi pri opredelitvi ambicij. In to bi lahko vodilo do situacije, ki bi vodila do 27 različnih politik z različnimi ambicijami in tako bi izgubili ta skupni duh SKP-ja in to bi lahko okrepilo. Torej, treba je okrepiti skupne razsežnosti in zato um, sem um, vključil nekatere vidike, ki jih je predlog prepustil državam članicam. Uh, seveda sem prepričan, da je določena prožnost pozitivna in je v skladu s načelom subsidijarnosti, ampak mislim, da ne smemo dovoliti državam članicam, da izvajajo nasprotujoče se politike in da um, akti, aktivnosti na tem področju ocenjujo različno. In zato sem okrepil skupne vidike, skupne, uh, skupne kmetijske politike in pri tem omejil diskrecijsko, eh, diskrecijsko prostor. Torej, naprimer, 18. predlog spremembe je predvideval, da bi države članice opredelile um, Eh, kmetijske prakse, ki so dobre za okolje. Jaz sem to spremenil in sicer, da komisija spreme delegiran akt, ki bi vseboval seznam dejavnosti, ki so dobre za okolje in eh, proti podnebnim spremembam. In države članice lahko izberejo iz tega seznama vendar je komisija prej v delegiranem aktu prej eh, sestavila tak seznam, tako bi ohranili to načelo, ta vidik skupnosti. In razen tega se nanašajo moje predlogi sprememb na povečanje ciljev, um, ki si jih države članice zastavijo. In pri tem gre za okrepitev um, razsežnosti. Um, varstva okolja, eh, kar je treba upoštevati v nacionalnih strateških načrtih. Pristop eh, komisije eh, je usmerjen v rezultate. In zato potrebujemo trden okvir za ocenjevanje in spremljanje doseganja teh eh, ciljev, um, um, v skladu s tem, uh, s cilji, ki so se jih zastavile države članice. Pri tem moramo preprečiti, da ne bi prišlo do um, um, izogibanja tem ciljem. Um, in zato sem. um, se skliceval tudi na uredbo omnibus. Po dveh, dve leti po omnibusu um, se deloma spremenja smer, kajti ta dogovor, ki je bil sprejet. Se mi je zdel eh, boljši kot predlog komisije. Jasno je, da sem pripravil predloge tudi za mlade, za prožnost, za um, transferje, potem um, um, potem je treba upoštevati seveda tudi um, države članice, ki imajo različne sisteme upravljanja, ki imajo države, regije in tako naprej. In potem gre seveda tudi za začetek veljave. E, to um, se nas sicer neposredno ne tiče, lahko pa izrazimo stališče do tega. V prejšnjem obdobju sem bil poročevalec um, torej za horizontalne vidike skupnega, skupne kmetijske politike. Um, Eh, če nam bo uspelo, bomo to sprejeli v prvi obravnavi um, pred volitvami. Um, um, torej, naslednje leto bo potem. Um, um, um, bo potem um, oblikovana nova komisija in ne vem, ali bo možno takoj začeti že s trialogi. Moramo se zavedati, da gre za zelo pomembno politiko in potem smo že kar eh, v letu 2020, eh, ko bi zaključili ta dosij. In pred 1. januarjem 2021 ali 2020 verjetno ne bi bilo možno uveljaviti tega. In Um, to pa ni povsem v skladu s tem, kar smo sprejeli v uredbi Omnibus. Um, zaključil bi tako. Seveda vemo, eh, koliko predlogov sprememb eh, je bilo vloženih v odboru Agri. Torej, veliko jih je. 4400. Eh, Eh, to ni nizko število. In to bo seveda otežilo eh, postopek do, do glasovanja v plenarnem zasedanju. Upam, da bosta oba odbora dobro sodelovala po 54. členu in da ne bo um, odbor agri poskusil um, um, prepričiti um, pozitivno glasovanje o naših predlogih sprememb. Torej, glasovan, naše glasovanje moramo opraviti pravočasno, tako da bo tudi odbor Agri lahko zauzel stališče do naših predlogov sprememb. Hvala. Now, uh, hvala lepa. Sedaj poročevalci v senci, vendar jaz moram omejiti vaše prispevke vsak po tri minute, gospa Miljor. Hvala lepa, gospa eh, predsednica. Poskušala bom biti kratka, vendar nekaj točk bi tudi jaz rada omenila. Najlepša hvala poročevalcu gospodu Lavi. Strinjam se z mnogimi stališči, ki jih je izrekel s, s tem, da potrebujemo še naprej evropsko politiko, nič nacionalizacije. In eh, drugič eh, se strinjam vsem, eh, kar je povedal o postopku, tu smo tudi mi skeptični. In tretja stvar, ki jo želim izpostaviti, je transfer sredstev. Z njim se strinja tudi politična skupina SND pomembno pa je vprašanje vezave sredstev. Eh, v zvezi s tem bom eh, predlagala spremembe. Vezava sredstev mora biti možna tako v prvem kot tudi v drugem stebru in odbor za okolje lahko zahteva, da se več denarja, eh, ki gre v ta veliki lonec SKP-ja nameni okoljskim ukrepom, se pravi, mi moramo določiti eh, vezavo sredstev. Cilj je, da se zajamči neke znesek za okolje, podnebje in tudi za socialna vprašanja. Naj spomnim na poročila računskega sodišča in tudi druga, tam so vedno rekli, eh, ta eh, denar je treba uporabljati bolj načrtno in več je treba nameniti eh, biotske raznovrstnosti, okolju in podnobju. Glede vezanih plačil sem zelo skeptična, predlagam, da se odpravijo. To ni dobro za okolje in podnebje. To spodbuja namreč zlasti mlekarstvo in mesni sektor in intenzivno kmetovanje stvari, ki se tu financirajo, bi lahko spodbojali tudi z drugimi sredstvi, se pravi, lahko bi vse to imeli tudi brez eh, teh vezanih plačil. Treba je tudi okrepiti kondicionalnost, pogojevanje, vsa neposredna plačila morajo biti vezana na pogoje države članice, morajo poskrbeti za to, da eh, kmetje več storijo, da sprejemajo učinkovite ukrepe za zaščito okolja, eh, da zmanjšajo uporabo uporabo fitofarmacevskih sredstev in da eh, stvari urejajo s pomočjo kolobarjanja in podobno. Glede tega je treba v šestem členu eh, specificirati cilje. Eh, glede zgornje meje, želim povedati naslednje. Okoljska združenja pa tudi znanstveniki če dalje bolj pravijo, da z zgornjo mejo ne bomo dosegli cilja, da storimo več za okolje eh, in podnebje. Če pa to države članice eh, uporabljajo, morajo pri tem upoštevati tri točke. Prvič, eh, najprej delovna razmerja, kjer so potrebne eh, zavarovanja, spodbujanje mladih eh, kmetov in ekosheme. Eh, Predlogu sprememb ne bomo imeli 4000, vendar naša stran bo vsekakor predlagala spremembe v zvezi z navedenimi točkami. Hvala lepa, sedaj pa gospa Višnjevska. Hvala lepa, gospa predsednica. Rada bi se zahvalila poročevalcu za dobro delo. Rada bi tudi povedala, da uh, ima mešane občutke glede nove strukture SKP-ja. Na številnih področjih sem blizu poročevalcu. Po eni strani eh, sem vesela tega, da bodo države članice imele več pristojnosti. Eh, to lahko prispeva k boljši uporabi sredstev. Po drugi strani pa se bojim, da bo tu prišlo do. Eh, Eh, okrepitve birokratskih bremen, eh, s katerimi se morajo obadati kmetje. In zaradi tega tudi predlagam, da podpremo eh, predloge poročevalca, ki predlaga, da odložimo uvajanje novega modela. Strinjam se tudi, da moramo ohraniti Eh, ustrezne ravni eh, za financiranje SKP-ja. Nekoliko sem presenečena nad novimi oldskolskimi cilju. Eh, nikakor nočem zmanjševati vloge kmetijstva pri vplivanju na podnebne spremembe vendar, eh, če pride do prevelike birokracije, se lahko s tem omejijo tudi pozitivni rezultati. Tu govorim o cilju trajnostnega upravljanja. Eh, sredstev, ki se uporabljajo pri kmetovanju in podobno. Ehm, če eh, eh, vse spoštujemo tako, kot je zapisano, se lahko zgodi, da bodo eh, imele manj premožne države članice večje težave pri izpolnjevaju novih ciljev. Če so v strateških načrtih ti novi cilji, potem ehm, To pomeni, da potrebujemo tudi več sredstev za SKP. Predlagala bom spremembe v tem smislu, da je treba izenačiti plačila kmetom. Potrebujemo transferje med stebri. E, očitno poročevalec hoče omejevati ta prenos in s tem se ne strinjam poročevalec je že na nekaterih področjih omejil eh, območje uporabe, obseg predloga komisije. Mi potrebujemo pa več kazalnikov v sedmem členu in eh, v svojih predlogih sprememb bom omejila obseg teh kazalnikov. Gospod Gerbrandi. Hvala lepa, gospa predsednica. Posem podpiram osnutek poročila, ki ga je pripravil Giovanni. Mislim, da je tu izbral pravo linijo, zlasti pri okoljskih eh, točkah. Preden se eh, lotim o zelenitve in naše vloge pri tej razpravi, bi rad eh, Evropsko komisijo vprašal nekaj stvari. Evropska komisija je organizacija, eh, ki deluje na podlage podatkovnih baz eh, in racionalnost je pomembna za njo. Vendar na področju kmetijstva tega racionalnega prestopa ni več. Zgubljen je. Vse je samo politično in temelji na podatkih. Na srečo je Evropsko računsko eh, sodišče v poročilih aprila in 7. novembra pokazala, kako velika eh, je ta lukna in to pomankanje racionalnosti. Najdam nekaj pred, um, zgledov. Eh, komisaj, komisija izhaja, da je kmetijski sektor ključen za podeželsko ekonomijo. Eh, to ni res. 96 eh, odstotkov podeželske ekonomije eh, ustvarja industrija. Kmetijstvo je odgovorno samo za 4 odstotke podeželske ekonomije. Podatki za podporo dohodku temelijo samo na dohodkih, ki prihajajo iz kmetije same. Ne upoštevajo pa dohodkih, drugih dohodkov, naprimer partnerja in podobno. To pomeni, da imamo zelo majhne dohodke na uh, kmetijah. Eh, če je partner, naprimer, zaposlen uh, s polnim delovnim časom nekje druge in se to ne vključi v družinski dohodek, potem je to izkrivljena slika. Mislim, da tu ni prave podlage za izračun in je še vedno. Čakam na odziv komisije na. Um, te kritike Evropskega računskega sodišča, potem pa ozelenitev. Uh, jaz podpiram Giovanja, da je renacionalizacija nevarna. Mi um, torej nimamo nekega sistema, ki bi prenesel ozelenitev v nacionalno politiko. Uh, nacionalne vlade imajo samo en interes pri SKP-ju in sicer, da dobijo čim več uh, eh, denarja za lasne kmetije. Malo mar jim je za ukrepe za ozelenitev. Eh, tudi ta parlament ne skrbi za ozelenitev. Eh, odbor Agri je pravzaprav razvodenil vse predloge glede ozelenitve, ki jih eh, je. Eh, predlagala komisija. Se pravi, komisija je edina, ki poskrbi za ozelenitev na področju uh, kmetijstva. In uh, tu je ta predlog nacionalizacije nevaren. Imam eno veliko zahtevo. Mi potrebujemo. Uh, Cilje eh, trajnosti, ki jih lahko kvantificiramo, samo na ta način bomo zagotovili, da bo kmetijski eh, sektor odigral svojo vlogo v trajnostnem gospodarstvu. Hvala lepa, gospod Ajkavca, tri minute. Hvala lepa. Eh, vedno je težko govoriti za gerbem njamnom, eh, kaj ti tudi jaz sem hotel eh, citirati računsko sodišče in sedaj mi je pravzaprav on odzel možnosti tudi šal na račun tega. Kako se bo pa komisija odzvala na poročilo eh, računskega sodišča, ki zelo kritizira eh, predlog? Jaz bi rad izpostavil nekaj točk, ki jih eh, omenjajo v oceni učinka. Pravijo, da manjkajo pač ustrezni Eh, ukrepi. Eh, še naprej se spodbujajo ne, neposredna pločila na površino, to ni ustrezno eh, in ne upošteva podnebnih sprememb. Ukrepi so nerealistični. V predlogu ni povečanja ambicij na področju podnebja in okolja predlog ne vsebuje eh, elementov učinkovitega eh, sistema in kako bo komisija nadzorovala okoljska in podnebna prizadevanja v eh, državah članicah. No, če bi to zeleni rekli, dobro, ampak to so predstavniki računskega sodišča in oni so rekli komisiji, da ni opravila dobro svojega dela. In to moramo vzeti eh, resno. Če želimo SKP, ki eh, varuje okolje in podnobje, se moramo opreti na to poročilo. Poročevalec v svojih besedah to seveda tudi eh, pove, vendar tega ni v predlogih. Torej, če hočemo to vzeti resno, moramo narediti več kot to, kar ti predlagaš. Naredil si dober začetek, najprej. Eh, rečemo takole. Eh, Pomagal ti bom, da naredimo še nekaj korakov in da pokažemo, da poslušamo računsko sodišče. Jaz želim od komisije vedeti, kako se bo odzvala in kako bo prilagodila svoje predloge. To je mogoče, saj se bomo k malu lotili eh, pogajen. Ali se bodo držali svojih predlogov, komisija bo rekla, to je naš predlog in dober je, branili bomo vse to, ali pa boste resno vzeli kritiko resne institucije in prilagodili uh, svoj predlog. Mi bomo vsekako šli v to smer, sodelovali bomo z drugimi, tudi s poročevalcem in upamo, da bo tokrat odbor Agri začel poslušati uh, in eh, eh, ne bo v tem denarju videl eh, denarja kmetov. Ne, to je denar davkoplačevalcev, ne od kmetov in mi moramo zagotoviti, da se denar davkoplačevalcev dobro porabi in upam, da bo komisija popravila svoj lastni predlog. Hvala lepa, gospod Eichhout. S tem smo zaključili seznam poročevalcev v senci in sedaj pa poslanci, ki želijo spregovoriti, kar nekaj se jih je prijavilo. Vsak dobi dve minuti maksimalno. Prosim, da se tega držite. E, drugače bomo uh, povsem uh, pravzaprav uh, zgubili občutek za čas. Gospod Dorfman najprej. Torej, jaz um, delime mnenje s gospodom Davijo in sicer, da se moramo v odboru in bi koncentrirati na pristojnosti našega odbora in to ne velja samo za ta dosje, temveč tudi za ostala dva dosjeja. Jaz sem poročevalec v Sinci oziroma poročevalec za enega od tih dosjejev in tudi tam imamo težave z odborom Agri. Eh, SKP mora ostati skupna SKP in nov model doseganja rezultatov. Torej moramo um, paziti na to, da to ostane skupna kmetijska politika. Vendar po drugi strani seveda govorimo o politiki trajnosti in tu uh, so um, okoliščine v posameznih državah zelo različne. Uh, In če želimo bolj zeleno eh, kmetijsko politiko, eh, bolj trajnostno, potem eh, si lahko predstavljamo nacionalno ali regionalno pristojnost, kaj ti pogoji dela oziroma pogoji za kmetovanje so popolnoma različni. In razen tega menim, da kmetovalci eh, Eh, niso proti trajnosti. Mogoče moramo tudi sami malo spremeniti ubeseditev, kajti pri kmetijski politiki eh, delamo, se delamo tako, kot da damo na razpolago denar in zato mora kmetovalec eh, izvajati bolj zeleno politiko. Trajnostna proizvodnja in proizvodnja kakovostnih izdelkov je možno samo s trajnostnim kmetovanjem, kajti trajnost je del kakovosti in mogoče moramo tudi mi malo spremeniti besede, ki jih uporabljamo. Um, Nekateri kolegi so rekli, da pri zelenitvi nismo bili uspešni, ampak to je od vsega začetka bilo zgrešeno, kajti kmetovalci niso razumeli, to je bilo absurdno. In sicer, da s tremi ukrepi, ki um, različno prizadinejo Evropsko unijo, pač zaradi različnih situacij, Torej, kmetovalci niso razumeli tega našega pristopa in tudi eh, Evropsko sodišče sedaj pravi, da je to bil neuspeh. Moramo najti pravila, ki bodo um, jasna in um, potruditi se morajo, da bodo kmetovalci na naši strani, gospod Delajej. Hvala. Mm, tudi jaz pozdravljam delo mojega kolega, gospoda Lavije. E, nekaj bi povedala v zvezi s časovnico. Eh, moramo poskrbeti, da ne bo eh, v nevarnosti mnenje, ki ga moramo mi pripraviti na to temo. Torej, treba je uskladiti delo med odboroma. Um, tukaj gre za stvar, ki bo stopila v veljavo leta 2023. Imamo šesti člen, eh, pa tudi 43, ki spodbuja inovacije na tem področju. Sama bom vložila nekaj predlogov sprememb v zvezi s tem. Potem 8 in 9, tam se. Eh, pravi, da je treba spodbujati socialno vključenost in lokalni razvoj na podeželskem območju, vključno z um, ekološkim kmetijstvom. Um, to biogospodarstvo, v zvezi s tem pa ni nobenega predloga uh, in to obžalujem. Po mojem mnenju bi uh, moral, moral odbor tudi um, zagotoviti nek evropski načrt uh, v okviru skupne kmetijske politike 70 odstotkov mm, naših rastlinskih proteinov pride iz eh, GSO-jev, ki jih proizvedejo izven Evrope in morali bi se bolj osredotočiti na to vprašanje, torej proteinov. Potem eh, dvojno, dvojni rezultati eh, morajo biti torej gospodarski in okoljski rezultati. Poleg tega je treba zaščititi okolje in to ne sme biti omejitev za kmete. E, mislim, da je to za kmete nov izziv, nova možnost, e, lahko vzpostavijo bolj odgovorno kmetijstvo mm, in to se mi zdi dobro, kondicionalnost oziroma pogojevanje. E, kmetu moramo omogočiti, da bo delal dobro okolju prijazno in da bo hkrati lahko preživel. V zvezi s tem želim tudi vložiti nekaj predlogov sprememb. Hvala, gospa Šrajer Pirik hvala. Najprej bi se zahvalila gospodu Lavi. Strinjam se s tem, kar je predlagal. Strinjam pa se tudi z gospodom Dorfmanom, tako da teh točk ne bom ponavljala. Če govorimo o kmetijstvu in naravi, je treba združiti odbora Invi in Agri. To je nujno. Ehm, tudi dodelevanje sredstev mora upoštevati oba vidika in gospod Gerbrandi. On je pa podal nekaj točk, s katerimi se ne strinjam popolnoma. E, na nizozemskem imamo 168 območij iz e, projekta Natura, to vključuje na tisoče kmetov. Tukaj gre e, za vsega, omejitve, to je res, ampak tudi za 30 odstotkov eh, dodatnih sredstev, s katerimi lahko kmete nagradimo. Eh, in ni treba toliko izpostavljati samo omejitve, po mojem mnenju. To so te pomembne točke, eh, glede katerih se bo treba dogovoriti. Veliko pa je že bilo doseženega in mislim, da bi morali ohraniti mm, tiste osnovne vsote za kmete, to bi bilo potrebno ohraniti, zato ker je v igri tudi varna oskrba s hrano. Torej, denar mora priti do kmetov, treba jim ga je zagotoviti, gospod Gerbrandi. Zagotoviti moramo to, da bo denar prišel v prave roke. In, uh, če se tiče, eh, eh, če, če govorimo o tržnih inovacijah, tu eh, še ni dovolj. Denar mora na koncu priti v prave roke. Hvala, gospa Juso. Hvala. Najprej bi čestitala gospodu Lavi za njegov predlog. Nasplošno se strinjam s tem poročilom. Eh, imam pa nekaj specifičnih pripomp, naprimer stopna financiranja SKP-ja. Tukaj bi nekaj povedala, treba se tudi izogniti diskrecijski pristojnosti držav članic. Komisija to dodeljuje državam članicam, ampak ne smemo pasti v past, da bi na koncu prišli do 27 različnih kmetijskih politik. Eh, vse skupaj je treba začeti pred letom 2023. Eh, in eh, številnih vprašanj ne bomo mogli rešiti tako hitro, zato se je treba dela lotiti čim prej. Potem, mm, politike, pri katerih ima naš odbor pristojnosti, pet in šest, to sta dva člena oziroma dva cilja, na katero bi bila jaz še posebej pozorna in v zvezi s tem bom vložila tudi določene predloge sprememb. Varno skrbo s hrano je treba zagotoviti in boriti se moramo proti preseljevanju eh, ljudi iz podeželja. Potem vključila bi nove kazalnike eh, v zvezi s prispevkom gozdov k čistejšemu zraku, to je v členu 7. Pa še izločila bi možnost, da Evropska komisija. Torej prek delegiranih aktov vključuje nove kazalnike. Potem, kar se tiče sadja in zelenjave, tukaj mislim, da moramo ohraniti 10 odstotno stopno operativnih skladov. To mora biti nujno namenjeno agroživilskim ukrepom. Potem, kar se kmetijstva eh, tiče, bi lahko povečali um, ehm, stopno sofinanciranja pa tudi število ukrepov um, bi lahko povečali. Predvsem, kar se tiče um, apikulture, torej uh, varstva čebel in pa pridelave medu. Potem 65. člen, uh, agroživilski ukrepi. Uh, Pomoč naj bi bila dodeljena ne samo v okviru nadomestil, ampak tudi na druge načine, torej da bi to predstavljalo neko spodbudo, prek katere bi kmetje bili bolj pripravljeni delati v korist okolja. Hvala. Hvala, gospa Grostet. Hvala. Najprej se nisem imela namena vključiti v razpravo, zato ker ne poznam tako dobro tematik, s katerimi se ukvarja Agri, ampak eh, ko sem prisluhnila kolegu eh, Lavi, sem se pa odločila, da ga pa vsem podpiram eh, in žal mi je, da naši kolegi iz odbora Agri vrš čas menijo, da je kmetijstvo samo v njihovi pristojnosti in da drugi odbori ne smejo v to posegati. To je nespremljivo. Ne maram toliko vrši, tega termina ozelenitev um, kmetijske politike. Treba je govoriti o trajnostni kmetijski politiki. Res je kmetovalec v uh, središču skupne kmetijske politike in to mora ostati tista velika kmetijska politika, pomembna kmetijska politika. Ne smemo je ponovno nacionalizirati, to bi bila velika katastrofa. Strinjam se z Giovanjem Lavijo v zvezi s tem, da Eh, malo sem pa presenečena, da govori kolega Dorfman o zahtevah, ki eh, ne morejo biti enake za vse regije. Da, to je res, ampak načela pa morajo biti enaka za vse. Potem pa bomo na podlagi načel eh, prilagajali politiko, prilagajali tudi uporabo pesticidov, to se spreminja iz regije v regijo, iz države v državo potrebujemo prožnost, ampak načela morajo pa biti enaka za vse. To sem hotela povedati. Zelo odblizu bom spremljala to poročilo in mogoče vložila tudi predloge sprememb. Hvala. Gospod Hautema je zdaj na vrsti. Hvala. Zahvaljujem se poročevalcu za to poročilo. Um, rad bi vas eh, vse opozoril in tudi pozval k nečemu. Treba je povečati in ukrepiti zelene ukrepe. Vsi menite, da trenutni ozelenitveni ukrepi ne delujejo. Kmetje tega ne marajo, tukaj smo to ugotovili, računsko sodišče je to ugotovilo. In mislim, da je eden od razlogov, zakaj ti ukrepi ne delujejo, ta, eh, da se jih da temelijo na ukrepih. Ehm, zdi se, kot da bi Brusel odločal o ukrepih. Ampak kmetje pa potem ugotovijo, da za njih to ne deluje, da to ne bo ničesar eh, prineslo. Eh, mi samo eh, nekaj skušamo obkljukati, da so ukrepi izvedeni, ampak ne delujejo pa vsi ukrepi v praksi. In pristop moramo spremeniti, mora biti usmerjen v rezultate, ne pa izhajati iz nekih predvidenih ukrepov. Eh, moramo dati tudi možnost kmetom, da sodelujejo med seboj, da predlagajo določene ideje, inovacije, ukrepe. Ehm, in sodelovanje bi se moralo razširiti tudi na vse druge akterje v živilski verigi. Eh, vse skupaj moramo utemeliti na rezultatih. Potrebujemo jasne cilje, jasne cilje tudi morda v zvezi s sredstvi, ki morajo biti temu namenjena, ampak rad bi vas pa res upozoril, ne smemo, da se ne smemo, Eh, se spet zaplesti v isto načelo. Bojimo se ponovne nacionalizacije, to je res. Ampak potem lahko se spet osredotočimo preveč na ukrepe. Ne, osredotočiti se je treba na rezultate, imeti moramo jasne cilje na tem področju, preprečiti nacionalizacijo in eh, odpreti se moramo. Eh, tudi za drugačne rešitve. Ali je res dobro, da se plačila prejemajo samo na osnovi ozemlja, ki ga nek kmet ima? Eh, ali ne bi bilo bolje to osredotočiti eh, na drugih osnovah? Kar se tiče sodelovanja med odborom za NV in Agri, dragi kolegi ELS, vprašajte v svojih vrstah, kdo to preprečuje. Pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, Eh, torej z, um, konzervativci imajo veliko pridržkov glede um, tesnejšega vključevanja odbora Envi, ampak to sodelovanje je pomembno. Brez um, pametne kmetijske politike ne bomo dosegli ciljev um, podnebne politike in biotske raznovrstnosti, zato potrebujemo sodelovanje, kar zadeva predlog komisije naslednje. Gospod Hogan trenutno končuje skupno kmetijsko politiko in jo deli na 27 nacionalnih politik. To je treba tako jasno povedati. To nima nič več opraviti s prožnostjo, vsaka država članica bo storila to, kar se ji zdi pravilno. In kar me najbolj straši pri tem predlogu, da so okoljski okrepi v glavnem prostovoljni. Um, greening nam ni povsem uspel, tu smo si enotni in sedaj pač pravimo, naj države članice odločijo same, kar se jim zdi pravilno. Se pravi, tista država članica z niz, najnižjim standardom bo določala hitrost, tega pa si ne moremo privoščiti. Um, sem zato, da kvalificiramo vsa plačila glede na okoljske standarde na podnebje osebno politiko. In ne, da rečemo, če imaš en hektar, dobiš določeno vsoto iz eh, proračuna Evropske unije, to ni v redu. Ne morem eh, formulirati devet ciljev in prvi trije cilji so racionalizacija, usmerjenost v izvoz in med zadnjimi cilji je še. Um, So okoljske storitve. To ni pravilno usmerjena politika, računsko sodišče je to pojasnilo in mu je dobro uspelo. In če gospod Hugen pravi, da računsko sodišče tega ni razumelo, se mi to zdi zelo drzno, s tem, da se očita um, računskemu sodišču, da nima pojma in da je Hugen edina avtoriteta. Torej, to moramo na vsak način um, spraviti v pravo smer. Ja. Gospa Kadenbach. Hvala. Tudi jaz sem članica v odboru za proračunski nadzor in tam v zadnjih letih pred, bila pristojna za tista poročila, ki so povezana z evropsko kmetijsko politiko. In to, kar smo slišali danes, se kot rdeča nit vleče skozi vsa poročila računskega sodišča. Ne samo ocena prihodne kmetijske politike, temveč tudi to, da komisija eh, ni upoštevala kritiko računskega sodišča glede programa v zadnjih letih. E, s gospod Šrajar Pedekar se ne strinjam. Sredstva evropskih dakoplačevalcev niso enostavno nek fiksni znesek za prihodke kmetov, temveč to e, je treba povezati z javno storitvijo. Torej, javni denar za javne storitve mora še kako veljati tudi v prihodni kmetijski politiki. In zato bo treba res uh, ena ena izvesti priporočila računskega sodišča. Um, dobro, hvala lepa. Gospod Njejad iz komisije, izvolite. Thank you very much, chair, and uh, I should like to start also by thanking uh, your rapporteur. Hvala. Tudi jaz bi se na začetku zahvalil poročevalcu, gospodu Levi, za zelo dobro poročilo, ki ga je pripravil. Mislim, da je poročilo uravnoteženo eh, in predstavlja dobro osnovo za nas nadaljne razprave, tudi znotraj odbora Agri in pa znotraj komisije. No, začel bi svoj prispevek z, eh, pri, z mnenjem o splošni arhitekturi tega, kar želimo doseči. Uh, Če si ogledamo trenutno SKP, lahko vidimo, da načelo ena rešitev za vse v Evropi 28 držav članic z različnimi kmetijskimi in okoljskimi pogoji ne deluje. To je bila naša osnovna ocena in eh, naši predlogi reform, ki smo jih dali na mizo, izhajajo iz tega. Eh, zdaj imamo nov eh, način doseganja rezultatov, ki izhaja iz treh stebrov. Najprej se želimo premakniti od samega sistema, ki bo temeljil na skladnosti. Gospod Heutema eh, je omenil usmerjenost v rezultate. Potem drugič državam želimo dati več subsidijarnosti, tako da se bodo odločale o ukrepih glede na lastne potrebe. Um, tretja stvar pa je, da želimo več eh, poenostavitev za kmete in nacionalne organe. Ali to vodi v 27 različnih eh, kmetijskih politik oziroma v ponovno nacionalizacijo? Po našem mnenju ne. E, mi smo s predlogi samo zastavili nek okvir in to podpira tudi mnenje pravne službe parlamenta. Torej, postavili smo te tri stebre, ki bodo skupni vsem državam članicam. Um, tukaj so opredeljeni cilji, imamo tudi skupni nabor kazalnikov in zelo močan sistem eh, spremljanja in upravljanja bomo imeli. Države bodo na ta način tudi ravnale bolj pregledno. Um, komisiji bodo podajale načrte um, v oceno, komisija bo potem to pregledala in ugotovila, ali so ti načrti v skladu s cilji, ki jih želimo doseči. E, še ena konkretna stvar je, ki jo je predlagal gospod Lavija. Vi predlagate, naj bi komisija imela možnost delegiranih aktov za e, prilagajanje ekoshem. E, mislim, da komisija ni tista, ki je pri vsem skupaj najbolj Eh, modra, ki je eh, na mestu, da poda končno oceno. Mislim, da bodo države članice eh, v boljšem položaju, da to storijo. Tako da mislim, da ne bi smeli omejevati držav članic pri idejah, kako priti do cilja. Ne želimo jim predpisovati, tako kot smo to počeli v trenutnem obdobju in pa pri ozelenitvi. Ne želimo predpisovati, kaj naj naredijo države članice in kaj naj naredijo kmetje. Zdaj pa naj se lotim še okoljskih vidikov. Eh, veste, da delamo na osnovi treh stebrov. Mm, vse, kar je povezano eh, z neposrednimi plačili, eh, mora biti predmet pogojevanja. Imamo tudi sistem na vzkrižne skladnosti, Torej, določeni elementi so s tem povezani in tudi tukaj smo uvedli določeno stopno fleksibilnosti, tako da države članice lahko upoštevajo svoje lokalne in regionalne potrebe. Potem imamo obvezne scheme, tako v prvem in drugem stebru. Ekoscheme ne bodo prostovoljne, bodo prostovoljne sicer za kmete, ne pa za države članice. Države članice pa bodo morale to eh, izvajati in v tem pogledu dajati ponudbe kmetom potem smo vse skupaj zaokrožili še s tem, da smo rekli, da v členu 92 obstaja obvezno za države članice, da nam pokažejo svoje strateške načrte in da zagotovijo, da se trudijo za višje cilje varstva okolja. Mislim, da vse te eh, tri stvari skupaj morajo predstavljati dobro osnovo za to, da bomo več dosegli za podnebje in okolje sploh v primerjavi s trenutnim obdobjem. Treba pa je seveda tudi upoštevati eh, nauke, ki smo se jih naučili iz eh, trenutnega obdobja. Potem imamo tudi transferje znotraj stebrov in med samimi stebri, to je stvar, eh, s katero se bo ukvarjal večletni finančni ukvir. Eh, samo eno upozorilo še. Vi ste predlagali, da ne bi bilo transferjev iz eh, drugega v prvi steber. To ne pomeni nujno, da bo eh, okolje bolj zaščiteno in eh, da bo boj proti podnebnim spremembam bolj učinkovit. Imamo tudi ekosheme in države se lahko odločijo, ali se želijo bolj na to usredotočiti in ali želijo več denarja za to področje. Tukaj bi morali imeti tudi ustrezno fleksibilnost za transferje med stebri. Potem pa še e, ocena učinka in pa mnenje računskega sodišča. Vsi veste, da komisija zavrača trditve, ki jih je sodišče navedlo v svojem mnenju. Komisar Hogan je to javno povedal in je tudi zelo nadolgo spregovoril o tej temi v odboru Agri. No, Poleg tega pa smo podali tudi pisne analize, analizirali smo um, vsako točko posebej in um, ugotovili smo, da je prišlo do nekaj um, napak pri razumevanju. Pismo smo poslali uh, računskemu sodišču, uh, ampak to pismo smo delili tudi z odbori tukaj v parlamentu. Agri ga je dobil, sam bom poskrbel tudi za to, da ga dobite vi, če želite. Um, kar pa se tiče študije učinka oziroma ocene učinka. Ta je dolga več to strani, eh, torej ena najbolj dolgih, eh, ki spremljajo večletni finančni okvir in ta študija je tudi na voljo javnosti. Mislimo, da bi ta reforma morala priti do kmetov čim prej, eh, zato vsega, Eh, naj povem, da smo ambiciozni eh, tudi na tem področju, želimo, da bi eh, vse skupaj začeli čim prej izvajati in da ne bi čakali do leta 2023. Zdaj pa gospod Lavija za zaključek. Gospa predsedujoča, najprej se želim zahvaliti vsem kolegicam in kolegom za zelo raznolike prispevke in to so zame dodatni elementi, za vodenje tega postopka v našem odboru. Želim povdariti nekaj vidikov, eh, ki sem jih slišal in nekatere tudi podpiram, kar zadeva krepitev um, varstva okolja in povezava s plačili. Po drugi strani pa. Uh, se moramo zavedati dela, ki smo ga uporabili v tem odboru v boju proti podnebnim spremembam in za okolje na različnih sektorjih. Ne moremo si zamisliti, da bi um, sedaj opredelili omejitve um, pri um, industrijski proizvodni, proizvodni elektrike. Um, če um, ne bo tudi kmetijstvo prispevalo, k boju proti podnebnim spremembam in za varstvo okolja. In zato mislim, da mora kmetijska politika k temu prispevati, kako uh, o tem se mnenja razhajajo. Jaz sem izrazil svoje mnenje, nekatere kolegice in kolegi so bolj za to, da bi države članice eh, se lažje prilagodile z. Uh, odločitvami, ki se sprejemajo na eh, eh, terenu, na lokalni ravni. In to je očitno tudi pristop komisije. Torej, ta predlog, da bi komisija pripravila nek seznam z delegiranim aktom, to ne bi eh, prepričilo državam članicam, da izberejo predloge iz tega seznama, eh, ki imajo okoljski učinek. Če um, prenesemo na države članice to pristojnost, bi to lahko vodilo do uh, eh, šipkejše politike boja proti podnebnim spremembam in zato sem formiral ta predlog. Ampak slišal sem tudi druge zanimive predloge, ki jih bomo ocenili. Um, eh, Kaj ti to, kar je bilo rečeno, je treba. Uh, E, torej, kljub temu upam, da ne bo prišlo preveč predlogov sprememb, kajti to bi zakompliciralo naše delo in to bi um, um, otežilo tudi spoštovanje rokov. Zato smo se dogovorili tudi s sekretarjatom za rok za vložitev predlogov sprememb, ki je 11. december. Ja, 11. december potem, ko sem se pogovarjal z vsemi političnimi skupinami in tudi, ker razumem, da uh, se je sedaj nakopičilo veliko, uh, veliko poročil do plenarnega zasedanja v aprilu in manjše politične skupine, ki tudi nimajo toliko osebja, imajo težave z obravnavo tega in uh, zato so nekateri eh, predlo, predlagali preložitev. Torej, pre, rok za vložitev bo sedaj 13. december. Um, torej, pričakujem predloge do tega roka in tako upam, da bomo lahko pripravili močno mnenje našega odbora, ki ga bomo potem predložili odboru za eh, kmetijstvo. Rok je 13. Eh, december, februarja pa bomo glasovali v odboru Envi. S tem je ta točka zaključena. Zdaj pa gremo naprej. Evropski semester za koordinacijo gospodarskih politik, eh, letni pregled rasti za leto 2019. Poročevalec je gospod Kovačev, izvolite. Hvala. Hvala skušal bom biti kratek in razložiti samo ključne točke pri tem osnutku poročila. Letni pregled rasti, s tem se začenja nov cikl um, gospodarskega pregleda. Um, ta letni pregled rasti je bil že objavljen. Um, obravnava pa eh, cilje, ki so predvideni do leta 2020. Um, pomembno je, da sprejmemo novo dolgoročno strategijo v zvezi s tem, eh, eh, kar nas bo vodilo proti trajnostnim ciljem. S tem bomo zagotovili tudi bolj vzdržno rast in delovna mesta. Tudi zdravje in okolje morata imeti pomembno vlogo pri tem, ehm, kajti veliko eh, je možnosti za naložbe in rast na teh področjih. Komisijo bi prosil naj se usredotoči na tri prioritete. Upoštevati moramo, da v zelenitev gospodarstva in naložbe v bolj učinkovit zdravstveni sistem, da bo to torej povečalo eh, tudi našo konkurenčnost, kajti mm, izboljšalo se bo zdravje evropskih državljanov. Evropski semester je ključno urodje za strukturne reforme na tem področju. Mislim, da je dobra ideja tudi ta, da se poveže evropsko financiranje Eh, za naslednje programsko obdobje in pa um, cilje, ki so bili opredeljeni v okviru strukturnih reform. Ampak ta povezava ne sme biti v obliki pogojevanja. Včasih reforme trajajo tudi več let, preden pokažejo rezultate, tako da bi morali imeti bolj dolgoročen pristop. Veseli me, da je Evropska komisija upoštevala tudi naša priporočila iz prejšnjih let na področju zdravstva. Uh, fokus se je spremenil od um, e, stroškovne učinkovitosti zdravstva na bolj učinkovito zdravstvo um, in bolj celovito zdravstvo. Ne smemo se osredotočati samo na um, neke fiskalne učinke, um, gospodarske učinke. Um, ker um, rasti in delovnih mest ne bomo zagotavljali, če evropejci ne bodo uh, zdravi. Um, hvala, s tem bom tudi končal in omogočil še drugim um, predstavnikom, da spregovorijo. Gospa Kaveson bo govorila v imenu gospoda Zorinja. Rada bi upravičila gospoda Zorinja. Danes govori v njegovem imenu, ker ni mogel priti na sestanek. Eh, prosil me tudi naj mu potem uh, prenesem mnenja, ki jih bom tukaj slišala. Zahvaljuje se gospodu Kovačevu, nekaj predlogov sprememb bo vložil. Želi poudariti to, da je treba bolj poudariti okoljsko uh, in podnebno politiko. Mm, to je treba bolj uskladiti eh, s socialno in ekonomsko politiko v okviru evropskega semestra. Želimo tudi doseči eh, podnebno neutralno gospodarstvo v tem evropskem semestru. Kompromis oziroma eh, zavezo Evrope je tudi treba upoštevati, da bomo imeli ničelne emisije do leta 2050. Potem želimo tudi pravično socialno tranzicijo. No, gospod Zorinjo bo vložil tudi predloge sprememb eh, v zvezi s to socialno tranzicijo, tako da se omogoči delovni sili, da se prilagodi na učinke dekarbonizacije oziroma razogličevanja. Ehm, želimo tudi več sodelovanja z nevladnimi organizacijami in civilno družbo pri pripravi evropskega semestra oziroma v okviru tega semestra. Ehm, potem pa bi radi tudi ehm, to, da nas ministri v svetu podprejo. Hvala. Gospod Dejhaut. Uh, Hvala, zahvaljujem se poročevalcu za osnutek mnenja. Mislim, da so van vključena številna dobra mnenja in elementi. Mi bi to ukrepili lahko tako, da bi, ga, da bi to mnenje povezali z nacionalnimi gospodarskimi in energetskimi načrti. Vse skupaj treba povezati tudi s socialnim stebrom, tako kot eh, ste že poskusili, prav tako s trajnostnimi cilji. Glede pogojevanja pa bomo uvedli nekaj predlogov sprememb. Tukaj se ne strinjamo s tem, kako to vi predlagate. Določena stopna pogojevanja mora biti. Upam, da bomo to naredili na nek pravičen način. Ne želimo prizadeti ljudi ampak eh, mislim, da potrebujemo razpravo na to temo. Um, eh, mislim, da bi osnutek poročila moral v tem smislu biti malo spremenjen, drugače pa se z njim strinjam. Hvala, gospa Grostet. Hvala. No, če si pogledam poročilo komisije, um, vidim, da um, so upoštevali nekaj aktualnega, še posebej to aktualno v Franciji, namreč, da se Um, okrepi fiskalna pravičnost. Prebrala sem tudi en odstavek uh, v zvezi z uh, globalizacijo. Um, treba je torej zagotoviti bolj pravično uh, globalizacijo, bolj pravično obdavčenje tudi za vsega, digitalna podjetja. To bo omogočilo tudi bolj vključujočo rast. V moji državi trenutno poteka razprava na to temo in državljani eh, ne morejo razumeti, da podjetja, ki pridobivajo velike dobičke na digitalnem področju, da so tako slabo obdavčena. Nažalost, svet eh, ni sposoben sprejeti odločitve na tem področju. Mislim, da je to huda napaka in tega ljudje med volivno kampanjo ne bodo razumeli potem mislim, da bi potrebovali tudi ustrezen okvir za investicije, ki bi morali biti usmerjene v raziskave, inovacije, okolju, prijazno tehnologijo. Ničesar pa nisem videla v zvezi z industrijo. Povsem smo izpustili ta sekundarni sektor. Um, Eh, vsi potrebujemo surovine tudi za okoljske ukrepe in kmetijstvo in mislim, da eh, industrije ne moremo izpustiti iz tega. Hvala, želi še kdo besedo? No, eh, če ne pa bo zaključil gospod Kovačev. Še gospa Vekijo iz komisije. Izvolite. Thank you, Madam Chair, and thank you to the rapporteur and the colleagues who took the floor. Hvala vsem kolegom, ki so se oglasili. Hvala tudi za vaše prispevke in mnenja o letnem pregledu rasti. Mi bomo te komentarje upoštevali. In poskrbeli bomo tudi za to, da se ti komentarji prenesejo naprej na svet. Eh, okoljski svet eh, bo tudi naslednje leto razpravljal o letnem pregledu rasti. Določene točke, ki smo jih eh, podali v zvezi z trajnostjo, vključevanjem, zdravjem, so bile upoštevane. Želimo si bolj dolgoročnega pogleda v okviru letnega pregleda rasti. To je um, pomemben trenutek za našo, naše gospodarstvo. Zaenkrat nam gre dobro, šest let uh, že v Evropi vlada neprekinjena rast, še nikoli ni bilo toliko ljudi zaposlenih. Um, 239 milijonov ljudi v Evropi ima delovna mesta, ampak um, to pa še ne pomeni, da smo že upremljeni za dolgoročne izzive. Zunanja tveganja so vse večja in mislim, da je zdaj trenutek, da se na to pripravimo. Vključevanje in pa trajnost sta dva pomembna vidika, ki ju izpostavljamo v letnem pregledu rasti. Pa še to, kar je povedala gospa Grostet, modernizacija naše industrije je tudi omenjena v osnutku. Mislimo, da je to zelo pomembno, kot del razogličenja in pa prehoda na bolj krožno gospodarstvo v Evropi. Tukaj lahko tudi nekaj prispevamo eh, k naši globalni konkurenčnosti. S tem bom zaključila. Hvala za vašo pozornost. Hvala zdaj pa gospod Kovač. Hvala, gospa predsedujoča, hvala kolegicam in kolegom v odboru za pripombe. Strinjam se pravzaprav z vsem, kar ste rekli, podnebna in okoljska politika. Tu eh, moramo eh, eh, se prilagoditi seveda tehnološkim eh, inovacijam in to je treba tudi spodbuditi gospodarstvo. Potem gre za vključitev civilne družbe, eh, potem eh, nične emisije do 2050, potem eh, kondicionalnost ne smemo. Eh, kaznovati regij in um, državljanov, temveč moramo najti poti, kako uh, oblikovati uh, to področje. Hvala vsem in potem bomo seveda še naprej razpravljali o tem mnenju. Hvala lepa. 9. Eh, januar ob 11. uri je rok za vložitev predlogov sprememb in sicer samo v angliščini in upam, da bomo 29. januarja lahko eh, glasovali v ikonu 25. in 26. pa bo glasoval odbor ikon. Sedaj pa smo pri zadnji točki dnevnega reda in sicer gre za osnutke mnen o, razproroč, eh, o razrišnici v zvezi s plašnim proračunom EU za Evropsko komisijo, za Evropsko komisijo uh, okoljsko agencijo, za agencijo za varnost hrane, za zdravstveno agencijo in tako naprej. Um, torej, jaz sem pripravila mnenja, ta mnenja in zato želim podati uvod. Tako kot v zadnjih letih eh, bo in bi pripravil šest mnenj kar zadeva komisijo, je računsko sodišče letos odločilo, da ne bo podalo um, ocenjene stopnje napak za področje eh, razvoja podeželja, tržne ukrepe, okolje, podnebne ukrepe in ribištvo, temveč um, v bistvu so nam dali upogled v vrsto napak, ki se lahko zgodijo na tem področju. Gre za upravičene prejemnike, za de, eh, upravičene dejavnosti, projekte in izdelke podatke. Kar zadeva generalni direktorat za okolje, moramo ugotoviti, da je 2017 program LIFE slavil 25-letnico obstoja in zagotovil 222 evrop, evrov za sofinanciranje 139 novih projektov. Kljub temu eh, so potrebni še dodatni ukrepi, da bi znižali um, zamude pri plačilih v okviru tega programa, kajti 5,8 odstotka plačil presega zakonske roke v letu 2017, 2016 eh, je ta številka bila nižja, 3,9 odstotka. Umestna ocena programa Life je bila iz, eh, objavljena 2017, ampak v obdobju, ki ga pokriva ocena 2014-2015, takrat eh, eh, se je končalo malo projektov in večina se je šele začela, kar zadeva generalni direktorat za podnebje. Eh, je cilj, da bi 20 eh, odstotkov namenili eh, ciljem podnebnih sprememb v večletnem finančnem okviru, to ni bilo eh, uresničeno 2017. leta, temveč samo 19,3 odstotka. Razen tega je letno poročilo o dejavnostih, vključuje še vidno, um, rezervo v zvezi z varnostnimi državami, ki so bili ugotovljeni v registru Unije za uh, eh, um, ETS. Potem eh, Generalni direktorat za zdravstvo je um, dokončal mestno oceno tretjega zdravstvenega programa in pri tem um, je treba okrepiti napore za dodano vrednost Unije. Tu uh, gre za uh, um, stopno preostalih napak 2,5 odstotka za dejavnost um, živila in um, to, torej varnost živil. Um, um, to je nad pragom pomembnosti 2 odstotkov, ampak to e, predvsem zaradi strukturnih sprememb v upravljanju in pri nadzoru v eni od držav članic. In od generalnega direktorata za zdravstvo e, zahtevamo, da se to v prihodnosti ne bo ponavljalo. Kar zadeva agencije, v mnenjih ocenjujemo e, uporabo sredstev, tako finančnih sredstev, kot tudi eh, Eh, uporabo kadrov. Splošni komentar je, da nekateri rezultati niso bili doseženi 2017 strani nekaterih agencij in, zaradi, in to zaradi eh, kadrovskih omejitev. Razen tega v mnenju Eh, opozarjamo tudi na znanstvene in tehnične rezultate in na pomembne pobude. Eh, računsko sodišče je ugotovilo, da je dobilo eh, zadovoljivo za oceno zanesljivosti, da so letni računi za leto 2017 res zanesljivi in da so tudi transakcije, na katerih temelijo ti računi, um, zakonite in pravilne. Um, v glavnem smo zadovoljni z izvrševanjem eh, proračuna komisije na področjih okolje, podnebne spremembe, javno zdravstvo in varnost prehrane in kar zadeva agencije. Um, smo prav tako zadovoljni. Razen tega izražamo mnenje, da se lahko izreče razrišnica komisiji in tudi petim agencijam. Um, um, v zvezi za let, finančno leto 2017 in sedaj uh, bom seveda rada prisluhnila mnenju ostalih. Gospa Kadenbach, hvala lepa. Najprej uh, se želim zahvaliti predsedujoči za ta osnutek. E, za šest osnutkov, ki jih res lahko podprem, tako kot ste rekli, gre za razrešnico za leto 2017, za celo vrsto agencij, za katere je soodgovoren odbor INVI pri razrešnici IFSI um, ima ide in eha in moja lepa naloga v odboru za proračunski nadzor je, da sem kot poročevalka v senci pristojna za agencija, uh, e, torej mi je to področje znano. Da na kratko povzamem. Strinjamo se tako s splošnim proračunom GD Sante in GD Klima, kot tudi um, um, strinjamo se z različnico agencijam. Imam samo dve majhni pripombi in sicer, kar zadeva splošni proračun, bi morali um, povedati, eh, da je eh, treba poudariti, da so obveznosti in plačila eh, bila v celoti izvršena za vsa področja In razen tega je treba zaradi popolnosti ugotoviti, da velik več, velika večina ukrepov za zdravstvo je bila izvedena strani eh, nekaterih agencij. Vem, da za mnenja nimamo veliko črk na razpolago in zato tudi niste mogli vključiti vseh teh točk, kar zadeva. 14. poglavje o previsokih ocenah e, stroškov, ki so vodile do stopnje napak v GD Sante, ampak zato so pristojne države članice. Eh, z eho eh, želim eh, opozoriti na težave in sicer nekatere podjetja, bodi si hoti ali ne hoti, so se označili kot manjše in sicer, da bi si prihranili stroške za registracijo, ampak eho ima zato tudi več dela in potrebuje več resursov, kar zadeve IFSO. V naslednjem tednu bomo pri glasovanju v Strasburu um, imeli glasovanje o splošnem pravu za živila in če EFSA bo s tem pridobila več nalog in tudi imela več stroškov, torej treba je opozoriti na to, da potrebujemo dodatna sredstva, tako da bo agencija tudi v prihodnosti lahko dobro in dobro opravljala dobro in dragoceno delo, gospa Grostet. Hvala, gospa predsedujoča. Torej, popolna podpora vsem mnenjem, ki ste jih predstavili. Želim eh, poudariti eh, Evropsko agencijo za zdravila. Eh, mislim, da eh, se je treba osredotočiti predvsem na proračunska vprašanja, če ko bo šlo za eh, predloge sprememb, ne pa na delo. In želim Um, opozoriti vse na četrto točko vašega mnenja eh, in to popolnoma podpiram in ki povdarja vire te agencije in prav imate na eni strani um, ima vedno več novih misij, novih nalog in sicer v zvezi tudi z veterinarskimi zdravili, na drugi strani um, pa uh, ima manj osebja in gre seveda tudi za stroške preselitve. In zato um, je nujno, da bo ta agencija imela dovolj denarja. Trenutno temu ni tako, nima dovolj sredstev. In zato vas podpiram in mislim, da moramo pri Evropski komisiji ustrajati na to, tem, da se zavidejo te težave in da okrepijo sredstva. Dva agencije, tudi glede na nove naloge, ki čakajo to agencijo. Hvala obima za podporo. Popolnoma se strinjam s tem, kar ste rekli in to pripravila bom predloge sprememb. Sedaj pa sprašujem komisijo. Gospa Vaku, ali mogoče želi spregovoriti kdo drug v imenu komisije, gospa Vaku? Hvala lepa za GD okolje. Mi smo zelo veseli z vašim poročilom zadovoljni. Mi smo se potrudili, da izvajamo program Life eh, tako dobro, kot je le možno. Prednost smo dali um, zaključitvi pro programov, uh, ki so se začeli že v prejšnjem obdobju in s tem E, imamo tudi podatke in rezultate, ki jih lahko vključimo v umestno oceno in v nov predlog za program LIFE, e, ki smo ga v tem letu predstavili in predložili v okviru večletnega finančnega okvira v sprejetje. E, torej, Zabeležili smo si to, kar eh, se tiče zamud pri plačilih, vendar tu imamo tudi opravičilo. Mi poskušamo izvršiti ta plačila korektno, pravilno in to je vodilo, kot mogoče veste, v zelo nizko stopnjo napak, eh, tudi eh, v letnem poročilu o dejavnostih, ampak vaše pripombe eh, zajemljamo v vidnost. Tudi treba upoštevati rize pri osebju, s katerim se soočamo in 2018 eh, smo deloma že odpravili eh, težave in v naslednjem poročilu, letnem poročilu o dejavnostih bomo že lahko poročali o večji, večjih sinergijah in spet eh, lahko poročamo o dobrih rezultatih programa LIFE. In to je vse za GD okolje. Ali želi še kdo besedo? glede podnebno ukrepanje, hvala. E, tudi mi e, cenimo to mnenje, kar zadeva dve točki, ki sta bili omenjeni in sicer vključevanje podnebja v našo dejavnost. Torej, nismo tega še dosegli, ampak mogoče bomo kljub temu še dosegli ta zelo ambiciozen cilj do konca leta 2020. To e, bo zahtevalo Eh, skupen napor vseh deležnikov in izvajalskih organov. Mi smo na pravi eh, poti v osnotku proračuna 2019, ki bo kmalo sprejet, eh, je stopnja tega vključevanja podnebja 21 odstotkov climate mainstreaming. In sedaj treba pripraviti potem tudi proračun za 2020. Torej, seveda je tveganje, ali bomo to dosegli ali ne. EU ETS, to je res kritično. Kritična stvar, to je tvegan sistem in operira približno tako kot taki sistemi v bančnem sektorju in zato seveda iščemo standarde, ki se uporabljajo tudi v bančnem sektorju. In izvedli smo številne ukrepe v zelo obsežnem eh, načrtu ukrepov, um, in smo povečali varnost, naprimer, sistema v Luksemburgu, in trenutno izvajamo oceno tveganja, da bomo videli, kaj je res. Uh, Eh, tveganje pri izvajanju akcijskega načrta in potem bo to odv, eh, in, pot, in od tega bo odvisno, ali bomo omaknili pridržek ali ne. Um, ampak um, ne morem pa prejudicirati um, um, izida tega postopka. Ali želi še kdo besedo? Hvala. Jaz bom torej zadnji, uh, eh, GD Sante kar zadeva zdravstvo, pozdravljamo to, ta osnutek mnenja, ki je zelo jasen za varnost prehrane in zdravstvene programe. Izpolnjujemo 100 odstotno obveze in tudi plačila, kar zadeva stopnjo napaka to, kar delamo, je najboljša uporaba nove finančne uredbe, ki predvideva eh, poenostavitev pri vračanju stroškov in sicer je to poenostavljen postopek tako za komisijo, kot tudi za države članice, torej, ko jim vračamo ta nadomestila. Na tem trenutno delamo za IMO, tako kot je bilo pravilno povedano, to je bil bolj problem za leto 2018 in tudi za 2019. To je zelo poseben primer. V celoti se zavedamo tega problema in um, um, z drugim pristojnim eh, generalnim direktoratom se trudimo, da bi odpravili te težave. Hvala lepa. Ali je kdo tu, eh, ki bi, rad, ki bi želel spregovoriti v imenu agencij? Gospa predsedujoča, eh, Agencija za okolje, eh, cenimo vaše mnenje in se um, vam zahvaljujemo, da povdarjate, da potrebujemo nova sredstva za nove naloge, s katerimi se bo morala soočiti agencija. Hvala. To je torej to. Hvala lepa. Gospa Baku. In želim vas obvestiti, da eh, v Evropski okoljski agenciji je komisija um, um, uh, zaključila oceno za to leto in v naslednjem poročilu um, boste. Um, Eh, lahko eh, komentirali ta pomemben rezultat ocene. Tudi mi podpiramo uh, vaše mnenje za Evropsko okoljsko agencijo in tudi za EHO, kar zadeva za popse, uh, za katere smo pristojni. Hvala lepa. Eh, kolegom in kolegicam iz komisije. 11. december je rok za vložitev predlogov spremim eh, in sicer o petih popovdan. Eh, glasovanje v NBU naj bi bilo 21. 22. januarja. Hvala in želim vam še lep dan in dober tek.